spodbujanje trgovanja z drogami in druge ukrepe. Veseli me, da tudi pr pr parlament sodeluje. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Vamen. S tem smo zaključili to razpravo. Sledi nekaj um, izjav. Pristojni uh, polski kolegi so dali prošnjo za razrešitev za umik eh, imunitete gospoda Jaroslava Lešika in to bomo dali, predali odboru za pravne zadeve S in D in pa GUE NGL. Eh, je podal prošnje za imenovanje članov v delegacije in eh, komisije in seznamne imeni je v prilogi in če ne bo govoru, bomo lahko to jutri sprejeli kot potrjeno. Sedaj pa prehajamo na poročilo gospoda Gebrandija o Evropi gospodarni zveri in najprej dajem besedo gospodu Gebrandiju za štiri minute. Dank u wel, meneer de voorzitter. Um, en ik wil graag beginnen met een paar cijfers die. Hvala, predsedujoči. Naj začnem z nekaj številkami. 2050 bomo imeli 9 milijard ljudi na svetu in eh, povečalo se bo v naslednjih 60 letih za dvakrat število ljudi srednjega razreda na 3 milijarde. Potrebovali bi tri zemlje za takšne številke. Gre torej za gospodarstvo, ki je zelo odvisno od eh, cenenih materijalov. Vse to nas stane ogromno vsako leto. Zato v Evropski uniji potrebujemo eh, konkreten akcijski načrt, da se bomo spopadli s temi težavami. Načrt komisije in gospodu Potočniku bi se zahvalil za to, je zelo dober začetek, da se začnemo s temi problemi spopadati. Kajti analiza in eh, pristop komisije se mi zdi ta zelo dobra. Kar pa manjka v tem trenutku je Eh, več praktičnih vidikov, več eh, nujnosti, ki bi jo temu eh, pripisali. Isto velja tudi seveda za strukturo, namreč imamo šest prednostnih nalog, ki smo jih ugotovili na odborih in šel bom skozi to. Najprej, zelo pomembno je predsedojoči, da skupaj z podjetji pridemo do nekega skupnega akcijskega načrta, da bodo se podjetja in ljudje pri nas zavedali, kako občutljiva vprašanja so to. Podjetja morajo ugotoviti, da bodo morala izdelovati stvari vedno bolj učinkovito. Druga prednostna naloga je, da resnično potrebujemo enoten eh, trg za recikliranje. Namreč eh, zagotovito moramo tako, da bomo lažje reciklirali eh, odpadne materijale, potrebujemo ustrezne sisteme, ki bodo, davčne sisteme, ki bodo tudi spodbujali uporabo sekundarnih materijalov in tako naprej, ki morajo, sekundarni materijali morajo biti bolj poceni in tako naprej. Nadalje, spodbujati moramo razvoj in raziskave razvoj alternativ eh, recikliranje mora postati bolj učinkovito. Četrtič, razširiti moramo eko oblikovanje. Namreč govorili smo do sedaj predvsem o energetiki, treba je pa zagotoviti tudi to, da se bodo materijali oziroma izdelki bolje reciklirali. To, pa sveda, to se pa začne z oblikovanjem za zasnovo. Prav tako je treba uskladiti različna politična področja, kmetijstvo, ki mora biti bolj učinkovito pri porabi vode, eh, ribištvo in tako naprej. In šesta prednostna naloga je ta, da mora Evropska unija razviti bolj jasne kazalnike na podlagi seveda tudi ogličnega odtisa in drugih eh, eh, meril. Dolgo časa sem se ukvarjal s tem, in vidim, da stvari niso, se ne tičejo le okolja, ampak tudi gospodarstva. Moramo biti bolj učinkoviti, ko uporabljamo surovine, ravno zaradi tega, da bo naše gospodarstvo lahko v prihodnosti preživelo. Na stotine milijard eh, evrov vlagamo tukaj tudi zato, ker so surovine vedno dražje in to so pomembne zadeve in zaradi vsega tega me preseneča, ko vidim, da sveta pa danes sploh ni tukaj med nami. Svet ne odgovarja za nič. Na ta vprašanja nimajo očitno odgovora in hkrati niso dovolj ambiciozni, da bi uh, se zazemali za delovanje tega akcijskega načrta. načrta. Torej, videti moramo, kako in kaj z surovinami. Hvala. Hvala, kolega Gerbrandi. Sedaj pa gospod Potočnik za komisijo. President. Gospod predsedujoči, spoštovani poslanci. Najprej. Naj čestitam gospodu Grbrandiju za odlično poročilo, ki ugotavlja, kako visoke so ambicije in kako kaj vse potrebujemo za to, da bomo imeli eh, Evropsko unijo gospodarno zviri. Gre seveda tudi za politično pomembnost eh, agende eh, v zvezi z viri. Vse to zato, da se bomo odzvali na izzive okolja in gospodarstva. Imamo seveda omejene vire in to je pomembno za cel svet. S tem se moramo ukvarjati. Pred nami je tudi gospodarska kriza, ki kaže, da potrebujemo nujne spremembe in reforme v gospodarstvu in nove premisleke o našem modelu rasti. Brez novih politik bo prišlo do še hujšega pritiska na okolja in do zmanjšanja učinkovitosti eh, odzivanja na podnebne spremembe oziroma na cilje, ki si jih zastavljamo v zvezi s tem. Vse to bo vodilo k novim sistemskim tveganjem. Trajnostna uporaba virov je predpogoj za trajnostno vzdržnost eh, naših gospodarstev. Gospodarnost z viri je tudi zelo pomembna stališča novih delovnih mest, kar torej prinaša nove priložnosti, nove prednosti, tako kratkoročno, srednjeročno kot dolgoročno. Komisija je svojo vizijo predstavila v dolgoročnih strategijah v okviru eh, pobude Evropa 2020. Eh, tam, tam govorimo od energetike do eh, transporta, do biodiverzitete in tako naprej. S, gospodarnost viri smo vključili v svoje predloge in svoje, svoje predvidevanja za kmetijstvo, za ribištvo in tako naprej. In upam, da rezultat zakonodajnega postopka bo od, odražal tisto, kar si želite tudi tukaj, namreč da se bomo resnično odzvali na ustrezen način na vse te izzive. Predstavili smo dosleden okvir trajnosti e, za ta področja do leta 2050, hkrati smo zastavili tudi mejnike do leta 2020 in predstavili konkretne korake na tej poti. vesel sem, ko vidim v vašem poročilu, da se strinjate z našimi pogledi, kar se tiče prednosti. Najprej smo povdarili potrebo, da imamo horizont, ustrezne horizontalne pogoje za eh, odzivanje na vse to v gospodarstvu. Povdarili smo, kako pomembno kako pomemben je ekooblikovanje, kako pomembne so raziskave in inovacije in seveda, da se moramo soočiti z neučinkovitostjo subvencij, da moramo zagotoviti ustrezno obdavčevanje. Produktivnost na področju izkoriščanja virov moramo izv, povečati in eh, hkrati je treba zagotoviti popolno za, izvajanje zakonodaje o eh, izrabi odpadkov, kar bi nam prineslo 72 milijard evrov hkrati pa naj bi do leta 2020 na ta račun dobili tudi 400 tisoč delovnih mest. Zagotoviti moramo, da bo do naše storitve v okolju dejansko učinkovite, kajti so, kaj so temelj dobrega gospodarstva, kar seveda odzi, odraža tisto, kar si komisija na tem področju želi spodbujati. Končno. Govorimo predvsem o ekonomskih sektorjih, za katere mislimo, da so najbolj odgovorni za okolje, namreč gradbeništvo eh, eh, in, in eh, prehranska industrija in vidim, da ste to upoštevali tudi v svojem poročilu. Ustrezno upravljanje je bistveno za to strategijo, kajti gospodarnost zviri je visoko na naši agendi in države članice morajo odigrati svojo vlogo pri vsem tem gospodarnost z viri moramo vključiti v eh, ustrezno porabo sredstev, ravno zaradi tega, da bodo stvari trajnostno vzdržne. Potrebujemo ustrezne cilje, ustrezne eh, indikatorje, ustrezne kazalnike, tematske indikatorje ravno eh, v tem obdobju, že do leta 2013. Potrebujemo tudi seveda ustrezno izvajanje eh, Eh, evropske okoljske zakonodaje, povezane z mednarodnimi predpisi, zato da bomo globalno skupaj vsi lahko delovali. Zaveza vseh deležnikov je tukaj bistvena, če želimo biti uspešni. Mobilizirati moramo dejavnike na vseh ravneh in v vseh relevantnih panogah, zato da bodo odigrali svojo vlogo. Pri tem seveda računam na vašo podporo in bom spremljal današnjo razpravo z resničnim globokim zanimanjem. Hvala lepa. Hvala, gospod komisar Potočnik. Sedaj pa za odbor za mednarodno trgovino, gospod Jakolino, dve minuti. Ja, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Prisluhnil sem komisarju, pa tudi kolegu Gerbrandiju, ki bi se mu rad zahvalil za pripravo njegovega poročila. Pozitivno lahko ocenim vključitev številnih predlogov odbora za mednarodno trgovino v poročilo odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Trgovanje z okoljskimi storitvami in dobrinami je ključnega pomena za trajnostni razvoj. Še prav posebej je pomembno odpiranje trgov za storitve in pa dobrine, ki se osredotočajo na rast v Evropski uniji, na ustvarjanje novih delovnih mest, na širjenje novih tehnologij, ki uspodbujajo inovacije v majhnih in srednje velikih podjetjih. Naše mnenje se osredotoča na nekatere ključne točke za prihodnje dvostranske in večstranske sporazume Evropske unije. Gre za tarifne in netarifne omejitve in eh, za vključitev načela trajnosti, trajnosti ko gre za okoljske dobrine in storitve. Poleg tega smo se zauzeli za poenostavitev postopkov. Evropska unija mora ohraniti vodilno vlogo na mednarodni ravni, ko gre za varstvo okolja. Z pomočjo gospodarstva mora uspodbujati eh, zeleno tehnologijo v državah v razvoju. Še prav posebej je torej zagovarjanje okolju prijaznih storitev pomembno v tretjih državah. Gospod komisar, osredotočiti se moramo na rast, ki bo inteligentna in zelena in ki jo bo vodila Evropska unija. Hvala lepa. Hvala, kolega Jakolino. Sedaj pa za odbor ITRE, kolega Johansson, ena minuta. Prvi, eh, herr odvrnjen, kolege, eh, bi jaz takav, herr. Spoštovani predsedujoči, kolegice in kolegi, najprej bi se zahvalil gospodu Gebrandiju za odlično poročilo. Kot eh, pripravljalec mnenja za odbor za industrijo raziskave in energijo, moram reči, da je gospodarnost zveri predpogoj za konkurenčnost v Evropi. Potrebujemo ustrezne inovacije izboljšano no, um, recikliranje in pa izboljšanje ekosistem. In v našem odboru smo se tudi posvetili vprašanju glede koordinacije med Evropsko unijo in pa državami članicami, da je treba zato najti ustrezne oblike. Po našem mnenju je to možno le z merljivimi in uh, preveljivimi cilji in pa merili za zakonodajne pobude, ki bi jih podprli tudi ustrezna sredstva in eh, fin eh, mehanizmi financiranja. Hvala lepa. Hvala kolega Johansson za odbor za regionalni odbor. Sedaj je kolega Von za eno minuto. Uh, you, uh, Hvala lepa, predsedujoči. Odbor za regionalni razvoj je z veseljem oblikal mnenje v zvezi s tem poročilom. Veseli smo, da je gospodarnost z viri zdaj pomembna v okviru strategije 2020. Prav tako smo pozvali k večjim eh, naložbam v obnovljive vire in vesel sem, da ustrezna zakonodaja že to upošteva. Pozvali smo tudi k krepitvi prispevka evropskih strukturnih skladov v trajnostno rast 2020 in politike komisije to že upoštevajo. Pozvali smo tudi k boljši koordinaciji eh, med posameznimi akteri in eh, naš predlog tukaj govori o tem, da se harmonizirajo strukturni skladi v prihodnje. Zahtevali smo tudi večjo koordinacijo med lokalnimi oblastmi in regijami, kajti na konec koncev so lokalne in regionalne oblasti tiste, ki bodo morale projekte izpeljati. Če pozamem, Odbor za regionalni razvoj je s poročilom zelo zadovoljen. Danke, Hvala, kolega Von. Sedaj pa sledijo govorci v imenu uh, poslanskih skupin. Začel bo gospod Florenc v imenu te. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar Potočnik. Čestitke za ta, to pogumno poročilo. Ni tako zelo enostavno predložiti poročilo o verih, ki zajema vse našega prečnega življenja. Uh, Gospodarnost zviri to ni neko zeleno sanjarjenje, temveč je temeljni predpogoj za gospodarsko-politično življenje v prihodnosti in zato je pravilno, da to pogledamo tudi iz perspektive konkurenčnosti družbe in gospodarstva. Zato mislim, da je nujno, da imamo to široko razpravo, ne da takoj zahtevamo zakonodajo. Mislim, da lahko marsikaj uredimo z dogovori, uh, z tem, da industrijo opozorimo na to, kako učinkoviti moramo postati. Torej, um, različne ukrepe smo že preizkusili na raznih ravneh in niso uspeli. Imel sem avto z 12 litri porabe, potem 7 litri, sedaj imamo enega z 3 litri. In eh, to je pravi pristop, v to smer moramo iti. Kaj pa je bilo narobe, da so nam naši očetje rekli, da je politika učinkovitosti to, kar počenjaš z pametnim gozdom. Iz gozda lahko vzameš le toliko gozda, koliko vsako leto potem ponovno zraste. Če bomo to razumeli, potem smo že napredovali. Zato se zahvaljujem kolegu Gebrandiju ki je pripravil odlično proročilo, iz katerega se da odlično sodelovati. Postavili smo dober temelj, sem in tja. Politični prijatelji z druge strani malce pretiravajo, ali res želite prepovedati, da jemo meso, ali res pričakujete, da bomo na vsak račun napisali, kako visok je eko bilanca. In kaj naj nekdo, ki vidi tak račun, začne s tem? Kaj ne počne s tem? No, malce zajemimo sapo in eh, nekaj stvari črtajmo. Pristop z kazalniki je pravilen, tudi to je proces, ki ne gre z danes na jutri. Gospod kolega Gerbrandi, skušali bomo skupaj črtati nesmisel in pa dati v spredje tisto, kar je dobro. Hvala lepa. Hvala kolega Florenc. Sledi kolegica Merkis. Eh, Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. pred časom eh, sem imela posodo nizozemske proizvodnje, a je nisem mogla dati popraviti, kaj ti današnja družba pravi, da je bolje eh, kupovati na novo, ne pa popravljati, kaj ti manj drago je, da, če, če kupimo na novo. Temu je treba narediti konec. Dobro je, da se zdaj o tem pogovarjamo, eh, namreč kakšen je namen virov. Kaj ti? leta 2007 smo imeli poročilo rimskega kluba, zdaj pa smo leta 2012 in še vedno stvari niso urejene. In tudi čez 40 let stvari ne bodo urejene. Torej, treba je ugotoviti, kaj lahko konkretno storimo danes. Najmanj dve strategiji sta bili predstavljeni v zvezi z surovinami in v zvezi z gospodarnostjo virov, z viri. Vse to je treba vključiti v našo družbo na tak način, da bomo tudi mlade prepričali, da je bolje, da manj kupujejo, zato da bomo dejansko lahko govorili o učinkovitosti uporabe virov. Potrebujemo nove poslovne modele na tem področju, ki ki ne bodo govorili o nadomeščanju, ampak o popravljanju. Torej, potrebujemo nove modele, ne pa novih tehnologij. To je tisto, na kar se moramo osredotočiti. Kar se tiče boljšega označevanja, seveda, kako je s tem? Imamo pet etiket, ena, druga, tretja oznaka. Vprašanje. Vsekakor je bolje treba tudi upravljati eh, obnovljive vire in tako naprej. Potem pa je še ena zadeva, namreč Eh, uporabljamo eh, bistveno preveč virov, stališča okolja je to problematično. Ne eh, tri nova igrišča za nogomet, eno igrišče, to je dovolj. In potem še ena zadeva. Leta 2006 smo potrebovali 200 dolarjev, zdaj pa trikrat več za Eh, eh, eh, odpadke, bodimo tukaj proaktivni na vseh področjih, ne le v gospodarstvu, tudi v okolju. Hvala, kolegica Merkis, se pravi pa kolega Panajotov, minuta in pol. Gospodin prezident, gospodin komisar, kolegi. Gospod predsedujoči, spoštovani gospod podkomisar, spoštovani kolegi vidimo, kakšne težave eh, nam je prinesla kriza, recesija, nezaposlenost. Vse to moramo čim hitreje rešiti. Hkrati pa smo soočeni tudi z drugimi težavami, ki morda niso tako očitne, ki pa prav tako zahtevajo ustrezne rešitve. Tako, naprimer, eh, gre eh, tudi pri tem za gospodarnost z viri. V naslednjih letih bo srednji razred iz celega sveta, torej dosegel 3 milijarde ljudi in zelo optimistično je, ko vidimo, kako države v razvoju se razvijajo tudi same vedno bolj. Premisliti moramo na novo, kakšne so naše navade v zvezi z preveliko uporabo in izrabo teleskoriščenem virov. Oblikovati moramo ustrezne alternativne, inovativne programe, ki bodo osredotočeni na uporabo virov, ki, ki so nam na voljo. Čim bolj moramo izkoristiti uh, vse danosti, zato da bomo resnično rešili probleme tudi, kar se tiče varnosti virov v Evropski uniji, hkrati pa tudi, da se bomo odzvali na pomankanje virov na globalni ravni, ki bo vedno hujše globalni problemi zahtevajo globalne rešitve in zaradi tega eh, Evropska unija ne sme ostati izolirana. Unija mora prevzeti svojo odgovornost tudi na globalni ravni, tako da bo dejansko prišlo do dobre uporabe virov. Hvala lepa gospodu Grebrandiju za odlično poročilo. Hvala lepa, gospod Panajotov. Sedaj pa kolega Eichhout za Eh, hvala, gospod predsedujoči, hvala poročevalcu za odlično poročilo. Pregledal sem letno poroč, letna poročila eh, velikih eh, podjetij in ugotovil sem lahko, da je zaradi surovin prišlo tudi do velikega zmanjšanja dobičkov, kar je velik problem. Gre torej za ceno surovin, ki narašča. E, to pa se še ne odraža pri potrošnikov, bo pa do tega prišlo. 2,7 milijard dobička, e, evrov dobička je manj zaradi naraščajočih cen surovin in v prihodnosti naj bi to še naraščalo. Zato je vprašanje, kako bomo ravnali z svojimi viri, z surovinami. Torej, tu ne gre le za okoljsko strategijo, gre tudi za gospodarska vprašanja. Vsa podjetja se začenjajo s tem soočati, ampak eh, v. Na nizozemskem imamo le 20 odstotkov podjetij, ki pa so že začela razmišljati o teh zadevah. Torej 20 odstotkov podjetij že, podjetij že razmišlja, kako bo z naraščajočimi cenami surovin v prihodnosti. Vsa ostala se očitno še ne zavedajo in še ne razmišljajo o tem, kako bomo prišli iz tega. Veseli smo programa, ki ga je predstavila komisija. Mislimo, da gre za dobre prednostne naloge, za dobre teme, za dobre načine, kako naj bi sistem, kako naj bi sistem obadali. dobro je, da razmišljamo tukaj o obdavčevanju, ampak hkrati pa potrebujemo seveda eh, dobro izvajanje obstoječe zakonodaje, kot je zakonodaja odpadkih. Vse to je pomembno tudi eh, urediti na drugih področjih, v, gospod, v, v kmetijstvu in tako naprej. Torej, besedila so dobra, dnevni red je učinkovito zastavljen, ampak zdaj moramo dejansko delovati. Zeleno gospodarstvo, učinkovito gospodarstvo nam mora omogočiti, da pridemo iz krize, ampak pri tem moramo biti resnično zauzeti, resnično delati resno. Kako namreč uh, priti do kmetijske politike, ki ne bo okoljsko sporna? To so zadeve, s katerimi se moramo ukvarjati, kajti konec koncev bomo morali biti učink bolj učinkoviti, bolj gospodarni z viri. Uh, In le tako bomo lahko zagotovili resnično zeleno gospodarstvo. Vse to si seveda želimo v Evropski uniji za prihodnost. Hvala lepa, kolega Eichhout. Naslednji na vrsti kolega Uski. Děkuji vám, pane předsedající, pane komisaři. Kol- Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, spoštovani kolegi. Dovolite, da povem tole. Naj se zahvalim gospodu Gerbrandiju najprej za njegovo poročilo. Namreč gospodarnost, zviri in varovanje okolja so zagotovo stvari, ki si jih vsi želimo. So pa nekatere zadeve v poročilu, ki, ki jih sam težko sprejmem, zdijo se mi pravzaprav nespremljive. Tu so pozivi, da uvajamo znova dodatne, dvojne davke, recimo davek na naravne vire, ki naj bi bil evropski davek. To se mi zdi v tem trenutku, ko imamo tako hudo krizo, recesijo, izrazito neprimerna rešitev. Ko govorimo o širjenju direktive o ekooblikovanju, mislim, da tudi to lahko vodi k dodatni birokraciji, k dodatnemu eh, upravnemu bremenu, namesto da bi prispevali k učinkovitosti in gospodarnosti nasplošno v življenju evropejcev. Potem so tu še nekatere druge stvari. Zelo sem zadovoljen z nekaterimi deli, ki govorijo o krepitvi recikliranja, o krepitvi, eh, o širšem kompostiranju in tako naprej. Vsi smo seveda za to, da se znebimo čim bolj eh, odlagališč smeti. To je dobro, ampak naj pa vam vsem skupaj povem takole morali se boste strinjati z mano, da moramo biti proti eh, temu, da se zmanjšuje eh, uporaba sežigalnic. Kot rečeno, sam tega ne bom mogel podpreti. Hvala. Danka, Najlepša hvala, kolega Uski. Nekoliko prehitro sem potrkal s kladivcem, se upravičujem. Naslednji je na vrsti kolega Rosi za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedojoči to poročilo je že ne vem kolika izjava o namenih, ki bi jih lahko že zdavnaj eh, uresničili. Pogodbe parlamenta se v veliki meri nanašajo na okoljska vprašanja, vendar pa posegi na evropski ravni ne smejo prispevati k osiromašitvi naših državljanov in naših podjetij. Ukrepi na okoljskem področju bi lahko vodili k delokalizaciji evropskih podjetij, kar bi vodilo seveda tudi v visoke stroške za evropsko gospodarstvo. Podjetja iz tretjih držav eh, namreč eh, ne spoštujejo strogih pravil znotraj Evropske unije in eh, to bi pomenilo, da bi lahko bil tak razvoj škodljiv za državljane Evropske unije, ki bi naenkrat bili soočeni z poplavo izdelkov iz tretjih držav in z delokalizacijo podjetij v tretje države. Potrebno se je ukvarjati z kontroverznimi vprašanji. Seveda se zavedam, da vsebuje to poročilo tudi pozitivne točke. Naša skupina bo glasovala proti temu poročilu. Najlepša hvala, kolega Rosi. Sedaj pa je na vrsti kolega Hartung. Predsedujoči, danes govorimo o poročilu Gerbrandi o gospodarnosti zveri. Gospod Gerbrandi, prihaja z lepimi besedami, lepimi stavki, ampak kot ponavadi ne pove ničesar konkretnega. Govori o spremembi paradigme, o eh, krožnem gospodarstvu, o učinkovitosti ravnanja z viri, o eh, bolj ambicioznih načrtih in tako naprej, gospod predsednik. Ne vem, kaj pravzaprav hoče gospod Grbrandi sploh doseči z vsem tem. Nekaj pa je jasno, gre za to, da bo na ta način izvlekel še več, da bomo izvlekli še več denarja iz žepov naših davkoplačevalcev. Govori se nam o davku na eh, odlaganje odpadkov, govori se o zonani politiki za odpad, odlaganje odpadkov in tako naprej. Ali bo gospa baronica Ashton zdaj eh, hodila po državah članicah eh, in drugih državah in se dogovarjala, kako bomo odlagali odpadke, lepo vas prosim. Seveda si želimo gospodarnosti z viri, ampak vsi razumni ljudje to poznajo že desetletja. E, to so samo neumni predlogi gospoda Gerbrandija. Kaj sploh storiti s takim neumnim poročilom? Naj takoj povem. Gospod Gerbrandi govori o strogih kriterijih za e, odpadke. Poročilo gospoda Gerbrandija se absolutno uvrsti v to kategorijo, čim prej je treba arhivirati takšno poročilo in ga vreči stran. Kolega Hartung, erlauben Sie eine Frage von Herrn Kollegen Gerbrandi. Kolega Hartung, boste odgovorili na vprašanje gospoda Gerbrandija? Da, seveda. Gospod predsedujoči. Gospod Hartung, očitno ne razume povsem, kaj želim doseči z svojim poročilom. Govoril je o krožnem gospodarstvu in mogoče se mu je pri tem nekoliko zavrtelo. Očital mi je okoljske cilje. Ampak ne pozobimo recimo na bakr, ki nas danes stane 20 milijard evrov, še pred nekaj leti nas je stal 6 milijard evrov. Ali gre tukaj torej res za okoljsko? agendo ali gre za gospodarsko agendo? No, sprašujem se, ali je to zares vprašanje ali pa je to samo pripomba. Mislim, eh, da ste tako zelo zaprti v tem svojem slonokoščenem stolpu, da drugih sploh več ne poslušate. Seveda moramo biti previdni pri ravnanju z naravnimi viri, ampak eh, ne na takšen način, kot to predlaga vaša eh, skupina. Sedaj pa sledijo govorci v lastnem imenu. Najprej kolega Sebr za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Najprej bi se rad zahvalil poročevalcu, gospodu Gerbrandiju, pa tudi Karlo Hanco Florencu, eh, našemu poročevalcu v Senci. Mislim, da je to odlično pripravljeno poročilo. Oglejmo si le zgodovino podjetij in eh, preverimo, kateri faktori so vodili v uspon Evrope v eh, zadnjih letih. Mislim, da je šlo predvsem za krepitev učinkovitosti naravnih virov. Včasih eh, smo v Evropi potrebovali desetkrat večjo površino za eh, pridelovanje prehrane za enega človeka kot na kitajskem. Danes je situacija povsem drugačna vendar pa uh, smo v Evropi imeli različne sisteme in uh, zato smo se borili drug proti drugemu. V Evropi pa smo se razvili in uh, smo se uh, začeli obnašati bolj racionalno. Želimo spoštovati naravo in zaščititi naše okolje in to vpliva tudi na gospodarstvo. Poleg tega pa imamo v Evropski uniji tudi politične inštitucije, ki zahtevajo prevzem odgovornosti. Eh, gre za to, da se morajo ljudje sami počutiti odgovorne eh, za lastno blaginjo. Poleg tega pa imamo v Evropski uniji tudi ustrezne pobude. To poročilo se osredotoča predvsem na cenovni sistem in eh, skuša mm, poskrbeti za eksternalizacijo eh, notranjih stroškov, kar je seveda smiselno. Hkrati pa gre tukaj tudi za zelo zapleteno zadevo. Potrebujemo namreč politično soglasje, če želimo umetno vplivati na cene, ki jih določa trg. Potem pa so tukaj še predpisi. Seveda je smiselno imeti eh, predpise na evropski ravni, vendar pa mislim, da se bi morali na ravni Evropske unije predvsem osredotočiti na izvajanje in toliko, ne toliko na sprejemanje novih predpisov. Najlepša hvala. Hvala lepa, kolega Sebr. Sedaj pa kolega Gerek. Mikrofon, prosim. jednocześnie nastąpiło wyczerpywanie się Kolegice in kolegie. Lažje proizvajamo energijo danes kot v preteklosti, vendar pa se hkrati srečujemo tudi z izčrpavanjem energetskih virov. Rast prebivalstva na svetu eh, nas postavlja pred nove izzive. Ne gre toliko za podnebne spremembe, o katerih se veliko govori gre za racionalne rešitve, ko gre za učinkovito rabo virov in za eh, racionalen potrošniški model. Le na tak način se bo naš planet lahko še naprej razvijal. Na svetu obstaja trend premika na proizvodno z večjo dodano vrednostjo. Tako recimo Kitajska želi poskrbeti za več predelovalne industrije eh, znotraj države. To seveda vodi tudi v ustvarjanje novih delovnih mest. Kaj moramo torej storiti, da bi učinkovito rabili vere, ki so nam na voljo? Potrebno je varčevati z naravnimi veri, z sorovinami in z energijo. Veliko je že bilo govora o reciklaži poleg tega pa moramo poskrbeti tudi za učinkovito predelavo naravnih virov strani lokalnih skupnosti. Potrebno je sprejeti tudi gospodarske in pa davčne pobude, še prav, področ, še prav posebej na področju uh, carinske politike. Na ta način bomo lahko poskrbeli za večjo konkurenčnost. Evropska komisija pa mora opozoriti tudi na to, da mednarodni koncerni sprejemajo škodljive ukrepe, pa tudi določene članice Svetovne trgovinske organizacije sprejemajo protekcionistične ukrepe. Hvala lepa, sedaj pa kolega Kramer za minuto in pol. Hvala lepa, zahvaljujem se kolegu Gerbrandiju za obsežno eh, poročilo. To, kar je zapisano v poročilu, se mi zdi dobro in to eh, seveda tudi podpiram odstraniti moramo omejitve, ki se pojavljajo zaradi uh, naravnih virov in uh, zaradi količine naravnih virov. Vendar pa določena dejstva uh, niso bila ravno pravilna cena bakra se ni dvignila zaradi tega, ker bi imeli eh, manj naravnih verov in tudi cene naravnih verov se ne zvišujo zaradi tega, ker eh, bi se srečevali s pomankanjem naravnih verov, ampak eh, zaradi tega, ker tiskamo več denarja. Torej, to ni povezano s tem, da bodo določeni naravni veri kmalo izginili. Na tem področju bi morali narediti bolj temeljito analizo. Rad bi omenil tudi dve točki, ki se mi zdita povsem napačni. Prva je razširitev uredbe o ekološkem eh, dizajnu. Mislim, da je potrebno poskrbeti za večjo konkurenčnost, ne pa za politična navodila. Zdi se, da gre tukaj za neke vrste ekološki diktat. In eh, druga točka, ki se mi zdi nepravilna, je, da. Uh, se je Evropa znašla v zatonu v času velike gospodarske krize. Mislim, da je tukaj potrebno poskrbeti za nove pobude. Hvala lepa. Kolega Kramer, boste sprejeli vprašanje, ki vam ga želi zastaviti gospod Zebar. Ja, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Kolega Kramer je dejal, da tiskamo preveč denarja, zato eh, cene naraščajo. Vemo, da je eh, ameriška. Eh, centralna banka eh, poskrbela za dodatno tiskanje denarja, ko, se je, ko so se ZDA znašle v krizi in eh, podobno počne tudi Evropska centralna banka. No, to vprašanje sicer nima prav veliko opraviti z tem poročilom. Decembra in januarja je Evropska centralna banka natisnila milijardo evrov za pomoč evropskim državam. Zato mislim, da je stabilnost naše valute že ogrožena in to zaostruje tudi situacijo na trgu uh, surovin. Številni vlagatelji namreč eh, vidijo varne naložbe ravno v surovinah. Hvala lepa, kolega Kramer. Sedaj pa kolegica Hasi za dve minuti in pol. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Zahvaljujem se gospodu Gerbrandiju za odlično opravljeno delo. Izboljšati moramo učinkovito strabe virov, kajti to je neizogibno, če želimo še naprej uživati blaginjo, ki jo uživamo danes. V prihodnosti bo namreč eh, naravnih virov manj. Povsem pravilno je, da je Evropska komisija pripravila načrt v zvezi z tem, ki ga tudi pozdravljamo. Ni pa tako zelo dobrodošlo, da v zadnjih dveh letih ni bilo sprejetih nobenih konkretnih ukrepov na tem področju. Naprimer, nismo uspeli izboljšati Eh, naše učinkovitosti, ko gre za uporabo bank, še zmeraj nimamo sistema, ki bi bil vse evropski, ki bi pokrival celotno Evropsko unijo. V poročilu odbora za okolje smo zaskrbljeni zaradi potrebe po jasnih eh, kazalnikih, ki nam bi omogočili identificirati naše cilje. To potrebujemo, če želimo dejansko tudi kaj doseči če želimo doseči cilje na ravni Evropske unije in če želimo prejti od besed k dejanjem. Zmanjšati moramo uporabo naravnih verov in sicer v absolutnem pogledu, vendar pa to samo po sebi še ne zadostuje. Potrebno se je osredotočiti tudi na način potrošnje. Vendar pa nam se to ne bo pomagalo, če bo potrošnja nasplošno naraščala. Potrebno se je osredotočiti na bolj učinkovito recikliranje. Vedno znova slišimo politične govore. Veliko je govora o tem, eh, kako težko je zagotoviti zadostno količino kovin, ampak še zmeraj recikliramo le en odstotek kovin. Vse lepo in prav, eh, da želimo reciklirati elektronske naprave, ampak stroški se s tem tudi eh, do trikrat povečajo. Prihaja do razcveta, eh, ki sam po sebi povzroča tudi eh, težave. Veliko problemov imamo z porastom izpustov zaradi eh, teh dejavnosti. Torej, mislim, da moramo omejiti eh, naše dejavnosti, če želimo rešiti te probleme. Hvala lepa, gospa Rozbah. Gospod predsedujoči, gospod eh, komisar. Evropski parlament je sprejel celo vrsto pobud za povečanje učinkovitosti rabe naravnih virov, želimo tudi, da bi bilo zavržene manj hrane, potrebujemo večjo učinkovitost, ampak zakaj naj bi odločitve sprejemala Evropska unija? Države članice se morajo osredotočiti na bolj učinkovito rabo virov. V tem poročilu je govora o, o eh, davkih, o recikliranju po mojem mnenju, to nima prav nič opraviti z Evropsko unijo. To so zadeve, ki so v nacionalni pristojnosti in jih je potrebno na nacionalni ravni tudi urediti. Poleg tega poročilo eh, poziva tudi k ukinitvi subvencij na ravni Evropske unije. To je že dobro. Ampak po drugi strani se zahtevajo izdatki na drugih področjih. To pa spet ni dobro. Potrebno se osredotočiti na najboljše prakse, pri tem pa je potrebno upoštevati znanstvene podatke in potrebno je uspodbujati učinkovito gospodarstvo, ki bo temeljilo na učinkovito rabi naravnih verov. Zaradi tega se ne morem ne strinjati z tem poročilom, vendar pa mislim, da v njem manjka malo več državnega pristopa in eh, da je v njem malo preveč pristopa Evropske unije. Potrebno pa je zaščititi tudi eh, lokalna delovna mesta in eh, se osredotočiti na zmanjšanje uvoza surovin. Hvala lepa, kolegica Rozbah. Sedaj pa kolega Imbrasas. Problemas tokios kaip nedarbo, infliacijos poveikia, fiskalinio deficito klausimus. Turime žvelgti ateitį. Kar se tiče javnih financ, moramo danes pogledati, kako bo v prihodnosti. Strinjam se z idejo, da moramo biti bolj gospodarni tudi z sekundarnimi materijali in da moramo zmanjšati količino odpadkov. Trajnost mora biti res prva prednostna naloga pri upravljanju odpadkov na vseh ravneh, evropski in nacionalnih potrebujemo ustrezno boljšo, boljše zbiranje in eh, ločevanje odpadkov, ravno zaradi tega, ker bo to koristilo nam vsem. Vse to so bistveni predpogoji za zeleno gospodarstvo, to je seveda pomembno tako za okolje kot za gospodarstvo, zato da bomo šli po pravi poti. Gre za to, da bomo ustvarjali dobro okolje za nas, svojo lastno blaginjo in ustrezno okolje tudi za prihodne generacije, upoštevati moramo torej vse možnosti, ki nam jih planet sploh ponumuje. Hvala. Kolegi in Brasas. Hvala, kolega in Brasas. Sedaj pa kolegica Bertman za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Drage kolegice in kolegi, aktualna in eh, trajna strukturna kriza kaže, da moramo v Evropi najti nove rešitve za trajnostno rast. Odprto gospodarstvo raste in novi, predvsem trajnostne delovna mesta lahko ustvarimo z gospodarstvom, ki gospodari zveri. Moramo skrbeti za področja, za katera smo doslej premalo, naprimer raztoče svetovno prebivalstvo in pa poraba hrane, ki je vedno večja ravno zaradi tega. In pa moramo poskrbeti za trajno ravnanje z ekosistemi. Zato se pridružujem zahtevam po trajnostnem gospodarjenju veru zveri in eh, z surovinami in materijali. Sem sodi nadzor, preglednost, a tudi um, pojasnila državljanom je treba tudi pripomniti. Državljani so pripravljeni aktivno prispevati k temu, tako pa so tudi nacionalna in lokalna politika izvani. Hvala tudi kolegu za poročilo. Hvala. Hvala, kolegica Vertman, sledi kolega Franko dve minuti. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala kolego Gerbrandijo za odlično poročilo. Z veseljem ga bom podprl. Spoštovani poslanci, veste, da naše gospodarstvo je odvisno od surovin, katerih cene so vedno bolj nestabilno. Nestabilne. Tudi dostop do njih je vedno bolj problematičen zaradi hude konkurence na mednarodni ravni. Če govorimo recimo tukaj o redkih zemljah, eh, kjer ima tako rekoč monopol Kitajska, zato da bomo lahko obranili svojo konkurenčnost v industriji, pa tudi naše okolje, seveda, moramo biti, postati čim manj odvisni od teh virov, tako da bomo izboljšali recikliranje in hkrati imeli nove inovacije. Potrebujemo resnično krožno gospodarstvo, v katerem bo Eh, življenjska doba surovin daljša in kjer bo to resnično ohranjeno kot prednost. Eh, zagotoviti moramo ustrezno recikliranje in ustrezno obravnavanje ter ravnanje z odpadki. Spodbujati moramo trajnostni, trajnostno obravnavo odpadkov, vse to je še vedno premalo upoštevano v naših politikah. če vzamemo, eh, kako ravnamo z lesom. Les je obnovljiv vir in odličen, odlična surovina tudi. In eh, pri teh novih porajočih se gospodarstvih moramo biti eh, ustvarjalni in inovativni, zato da bomo res zagotovili tudi lastno rast. Evropska unija mora spodbujati svoja podjetja, da bodo inovirala, da bodo proizvajala trajnostne, bolj trajnostne izdelke, ravno zaradi tega, da bomo vsi odgovorni za ta področja. Pomembno je tudi označevanje, okoljsko označevanje na izdelkih, zato da bodo tu zagotovljene verodostojne informacije in da bo potrošnikom zagotovljena eh, u, u, eh, možnost, da dobro izbirajo. Ne pozabimo na vse te zadeve. Hvala. Hvala, kolega Franko. Sedaj pa kolega Kutas, dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, spoštovani kolegi. V preteklih 12 letih smo zabeležili velik porast cen verov in pa zaskrbljujočo volatilnost teh cen. Milijoni ljudi so osiromaš, eh, so postali siromašni zaradi visokih cen surovin. To pa ni razlog samo v pomankanju surovin, ampak je razlog so špekulacije. In v Uniji moramo delati na tem, da bomo lahko razvili globalni sistem pri koriščenju svetovnih surovin. In Evropska eksekutiva bi morala tudi okoljske norme in pa standarde in pa standarde pravične trgovine pri STO upoštevati. Carine in necarinske ovire je treba odpraviti za ekološko učinkovite dejavnosti in eh, špekulacije z surovinami neposredno vplivajo na milijone življenj, to vodi v lakoto, in v stisko. To, take prakse treba prepovedati. Hvala. Hvala, kolega Kutas. Sledi kolegica Maner za eno minuto. Hvala lepa. Komisar, ali se lahko najprej zahvalim gospodu Herbrandiju za odlično poročilo, ki res vključuje vsa naša mnenja. V poročilu je izpodarjen velik pomen recikliranja in ponovne uporabe materijalov, ki, kar je jedro težav. V Evropi še vedno ne počnemo dovolj na tem področju, stopnja recikliranja je preniska in tu nas čaka še veliko dela. Potem je tu še težava z odpadki hrane in to je pomemben problem prehrambene verige in počinkovitosti verige. Gospod Gerbrandi v svojem poročilu izpostavlja tudi pomen učinkovitosti tudi pri eh, verih gozda, kako koristimo les za gradnjo in tako naprej. Tudi to je pomembna točka, ko govorimo o tej vprašanju. Hvala kolegica Maner, za dve minuti sledi kolega Bütikofer. Hvala lepa, gospod predsedojoči, spoštovani gospod komisar, gospod poročevalec, dragi kolegi. Izredno bi se rad zahvalil gospodu Gerbrandiju za to poročilo. Sporočilo te razprave in našega sklepa mora, se mora glasiti za javnost, za gospodarstvo in za države članice, da obstaja tesno sodelovanje med komisijo, predvsem gospodom Potočnikom in pa tem parlamentom, pri vprašanju učinkovitosti verov. Mislim, da odločilne, očitčine dejstvo vsi že zdavnaj poznamo. Vemo, da je Evropa odvisna od verov, surovin, od uvoza verov in to bolj kot druge regije. Vemo, da je to velika pomoč za gospodarsko dinamiko, da bi bila to velika pomoč, če bi pospešili učinkovitost verov in vemo, saj je komisija to vedno znova izračunala, da mo, lahko ustvarimo do 3 milijone delovnih mest, če bi vzeli resno gospodarjenje zveri. Vprašanje pa je, ali bomo iz tega znanja tudi prišli k dejanjem. In tu gre za upravljanje in vodenje in tu gre za to, da komisija in parlament, predvsem pa tudi države, članice in pa gospodarstvo in drugi akterji pametno sodelujejo. Tu pa šepamo, bodimo pošteni. Ne vem, ali je moj seznam nepopoln, ampak doslej sem našel štiri države članice, v kateri obstajajo neki uh, načrti, ki jih lahko jemljemo resno. Torej Nizozemska že leta 2010, Avstrija januarja, Nemčija in na koncu še uh, marca Združeno kraljestvo. Ena sama država, namreč Nemčija, uh, pa je kadarkoli to spravila na raven kabineta. To ni ravno nekaj, s čimer se lahko hvalimo in ministri se na uh, svetu za okolje niso ravno um, nekako naredili uslugo, ko so večino blokirali. Bodimo ambiciozni in ponovimo sporočilo. Upajte si voditi ali pa Eh, bodite zgled ali pa se umaknite z poti. Hvala lepa, kolega Pütikofer. Sedaj pa za eno minuto sledi kolegica Jana Kudakis. Average... Najlepša hvala. Trenutno poprečni državljan Evropske unije ustvari približno 6 ton odpadkov in to je nespremljivo. Podpiram ukrepe, ki bi spodbujali več recikliranja in ponovne uporabe. No, razen tega pa je potrebno dejati, da smo že naredili precej napredka v Združenem kraljestvu recikliramo 40 odstotkov odpadkov v primerjavi z 10 odstotki pred 10 leti. Poročevalec je podal nekaj zelo dobrih predlogov, ampak njegovo poročilo vsebuje tudi nepraktične predloge, naprimer splošna prepoved odpadkov, ki bi shranjevali pod zemljo. Poročevalec želi, da bi imeli za takšna odlagališča poseben davek. Ta parlament se mora zavedati, da obdavčenje ni rešitev za vsako težavo, pred katero se znajdamo. Naša sredstva, naše vire je potrebno upravljati okoljsko prijazno. Potrebno je zastaviti realistične cilje in se počasi odmakniti od odlagališč. Te ukrepe je potrebno sprejeti na ravni držav članic. Hvala. Dakis, es folgt nun Herr Kollege Simanski für eine Minute. Hvala. Šimanski. Na zapis, ki mluvi o redukciji emisij gazov. Najlepša hvala. Želel bi spregovoriti o zmanjšanju toplogrednih plinov za 25 odstotkov v primerjavi z letom 1990. To je seveda zelo pozitiven cilj, vendar pa zmanjšanje energije, oziroma vrčevanje pri energiji, ki jo uporabimo, je zelo problematično. Moja država Poljska je naredila veliko, da bi zmanjšala svoje izpuste CO2 in prizadevanja posameznih držav članic je potrebno seveda vsakem primeru upoštevati. Gre za rast v Evropi in zato moramo biti zelo previdni, ko sprejemamo nadaljne cilje in nadaljne zmanjšanje emisij. Ne moremo si dovoliti, da bi bili naivni in da bi države, eh, pozabili, katere so države, ki eh, proizvajajo največ emisij CO2, Kitajska, Indija in ZDA, oni bi nam morali slediti. Najlepša hvala. Sledi kolegica Gardini. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Govorimo o spravi med okoljskimi ukrepi in gospodarskimi ukrepi. Bolj učinkovita raba virov bo igrala primarno ulogo pri tej spravi. Potrebno je zagotoviti, da imamo razvojni model, ki bo ustrezal potrebam trenutnih generacij. Poleg tega pa moramo zagotoviti, da bodo upoštevane tudi potrebe prihodnih generacij potrebno je spremeniti naš odnos, našo kulturo. Pristop komisije je rahlo nejasen, ampak kot je mi povedal ž, nekaj besed že sam poročevalec. Skrbi me ta prenos obdavčenja iz delovnega trga na okolje. Takšen ukrep bi lahko imel negativne posledice. Poslabšal bi lahko že tako precej visoko davčno mreve za državljane in državljanke Evropske unije. Kolega je že povedal, da ni na nas, da bi odločili o tem, če naj naši državljani in državljanke jedo živalske proteine, živalske beljakovine. Vedeti moramo, da ne smemo zapravljati hrane, 20 odstotkov hrane, ki jo imamo, zavržemo. Po mojem mnenju imamo lahko na tem mestu že bolj konstruktiven in realističen pristop. Podprlo bi predvsem tiste ukrepe, ki se nanašajo na MSP-je in na tehnološke inovacije. Pri tem moramo sodelovati s tistimi, ki skrbijo za proizvodnjo. Potrebujemo jasno statistiko, ra, jasne podatke. Potrebujemo torej podatke, na katere se lahko zanesemo, podatke, ki so znanstveni. Ne smemo pa se zaleteti v, ta, v te naše ukrepe. Kolegica Gardini, kolega Bütikofer bi vam želel postaviti vprašanje. Ste pripravljeni odgovoriti? Gospod Bütikofer. Gospod predsedujoči, gospa kolegica, samo da vas prav razumem. Ko komisija predlaga, da bi zmanjšali obdavčitev dela in da bi to nadomestili z obdavčitvijo surovin, zakaj s tem naraste obremenitev državljanov, tega ne razumem. In pa drugo vprašanje, če je dejstvo, da produktivnost dela rase bistveno hitreje kot produktivnost surovin, zakaj potem oviramo naše gospodarstvo, namesto da bi spodbujali produktivnost surovin? Hvala. Gardini. Kolegica Gardini. Eh, intanto io penso che quando si parla di tasse. No, sama verjamem, da ko govorimo o davkih, zaenkrat še nimamo davka, ki bi ga lahko uporabili za to, da bi zamenjali nek drug davek. Pri vprašanju obdavčanja moramo upoštevati tudi načelo subsidijarnosti. Obdavčanje določamo na ravni držav članic. Ponuditi moramo spodbude za nov način razmišljanja, ne pa, da se odločamo za nove davke. O tem bi lahko dolgo in na široko govorili. Ampak danes smo videli, da če bomo poskušali hiteti, pa če tudi imamo dobre zamisli, se lahko zgodi, da bomo v bistvu ustavili več reš, eh, napak kot pa rešitev. Hvala za dve minuti. Sledi kolega Grote. Najlepša hvala, predsedujoči, gospod komisar, poročevalec v senci, poročevalec. Duh je voljan, ampak meso je šipko, lahko rečemo, pri varovanju surovin. Vsi želimo v pravo smer, ampak kako naj tja pridemo? Vedno znova smo priča prostovoljnim ukrepom v avtomobilski industriji in drugod. Posod so ti ukrepi povsem neučinkoviti. Očinkovita raba virov in že sama raba virov je stvar zonanje politike, gospodarske politike, kmetijske politike. To zadeva res vsa področja. In tu, ko gledam eh, vse te prazne klopi, me eh, zelo čudi, da sveta danes ni, kajti mislim, da bodo res nekaj zamudili razpravo in predstavitev zelo dobrega poročila kolege Grbrandija. S to temo se bomo ukvarjali še dolgo in ta tema bo odločala o tem, ali bomo prihodnje v Evropi živeli v blaginji in kakšno bo naše okolje v Evropi. In tu gre zdaj za instrumente. Internalizacija eksternih stroškov, temu se ne moremo izogniti, to bo potrebno prej ali slej uvesti. Načelo, kdor unesnažuje vodo, kdor unesnažuje zrak, mora za to plačati. Zdaj to plačujemo preko zdravstvenega zarovanja ali česa drugega. Zdaj to plačujemo s svojimi davki, kolegica Gardini in to je potrebno internalizirati in biti moramo eh, drzni, kajti le, če se bomo soočili s prihodnjimi izzivi, eh, Rastoče prebivalstvo v Evropi, to sicer ne velja, nas bo manj, ampak to so ogromni izzivi in to poročilo, ki ga je pripravil kolega Grebrandi, je odlično izhodišče, da razmišljamo o novih politikah. Tudi komisija, razmišljati moramo o življenjskih ciklih, ne samo regulirati, kaj eh, nastane na začetku ali kaj pride ven na koncu. Potrebno se je vprašati, kaj se dogaja v celotni tovarni, ki prodaja avtomobile. Je to vzdržno, je to trajnostno? Ne smemo ustrajati pri statusu quo, kajti sicer bomo tako početje zelo drago plačali. Hvala. Najlepša hvala, kolega Grote. Zdaj pa za eno minuto, kolega Canoni. Najlepša hvala. Rad bi se zahvalil gospodu Gerbrandiju za njegovo odlično poročilo. Učinkovito moramo uporabljati naše vire. Temu se ne moremo izogniti. Do leta 2050 bomo imeli, bomo imeli v svetu 9 milijard prebivalcev in vsi si bojo želeli boljšega življenja. Kot smo slišali strani komisije, bomo morali do leta 2050 pri trenutni uporabi virov uporabljati precej več hrane, kot jo dejansko proizvajamo. Ravno zato je potrebno bolje in učinkoviteje uporabljati vire, ki jih imamo. To ustreza tudi našim gospodarskim potrebam. Države članice morajo omakniti vse ovire pri reciklaži odpadkov. Ponuditi je potrebno pobude za ustrezno ravnanje z odpadki in za recikliranje. Zmanjšati moramo zemljska odlagališča in zmanjšati tudi zažiganje odpadkov. Bolje moramo uporabljati vire, kot je voda. Potrebno je slediti trajnostnemu modelu uporabe virov. Hvala, kolega Cenoni. Sledi kolega Šimanski za eno minuto. Vyvažena politika surovcova povinna. Najlepša hvala. Uravnotežena politika glede surovin bi morala temeljiti na, dveh, na treh stabrih, na učinkovitosti, na recikliranju in pa na dobrem izkoristku, učinkoviti rabi virov. Vendar pa mislim, da poročilo, ki je pred nami, ne vsebuje teh elementov. Tu gre predvsem za učinkovitost kar zadeva politiko eh, surovin v Evropi, bi bilo potrebno uporabiti davčne elemente, potrebno bi bilo uvesti eh, nove davke, ne samo davke na surovine, ampak celoten sistem DDV bi bilo potrebno reformirati. To bo seveda negativno vplivalo na konkurenčnost evropskega gospodarstva. Dodatna obdavčitev surovin je za nas posem nesprejemljiva.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 Zahvaljujem se poročevalcu za odlično upravljeno delo, vendar pa bi se navezala na nekaj specifičnih točk, v zvezi s katerimi sem predložila predloge spremem, kajti zdi se mi, da bi lahko naše vire uporabljali bolje. Vse, kar počnemo, bi moralo biti usmerjeno v to, da se gospodarsko razvijamo naprej. Seveda, je pomembno tudi zeleno gospodarstvo, ampak v času krize ne moremo dovoljevati dodatnih upravnih stroškov. Kar za, eh, to velja naprimer tudi za eh, prepoved odlaganja na, demo, na deponijah. Eh, preden uvedemo tako prepoved, se moramo vprašati, kak, ali bi lahko te vire uporabili kako drugače. Čas krize ni najboljši čas za uvedbo davkov, zato sem eh, za to, da o takih raz, eh, zadevah razmišljamo šele kasneje. Kar pa zadeva živalske beljakovine, bo vse skupaj zelo težavno, zelo težko bo preusmeriti celotno proizvodno. Ravno tako sem mnenja, da je potrebno upoštevati realne tehnične možnosti. In mislim, da količine odpadkov ne, bi, ne bomo uspeli znižati za toliko, kot predlaga poročevalec. Še nekaj nadaljnih točk. Informacije za končne porabnike oziroma potrošnike so nujno potrebne, ampak te morajo biti eh, lahko razumljive in dobre. Mislim, da poročilo vsebuje nekaj zelo pomembnih točk in pripomp. Eh, ampak mislim, da je premali, premalo upoštevana krizna situacija v Evropi in tega se moramo zavedati. In eh, zavedati se moramo, da potrebujemo delovna mesta ne samo za našo, ampak tudi za prihodnjo generacijo. Najlepša hvala, kolegica Hübner. Kolegica Ulskog sledi za minuto in pol. Tako je, Tolman. Resurs. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospodarnost z viri pomeni, da moramo biti bolj učinkoviti z manj sredstvi. Vzpostavljati moramo rast, poskrbeti za nova delovna mesta in vse to početi trajnostno. Pri tem moramo spoštovati tudi okoljska merila in to pomemben dejavnik v naši strategiji za konkurenčnost. Osredotočiti se moramo na raziskave in na razvoj pomisliti pa moramo tudi, če bi lahko odpravili subvencije za tista podjetja, ki škodijo okolju. To je dobra priložnost za investicije, ki bodo ustvarili nova delovna mesta. Strategija za surovine je pokazala, da je gospodarnost z viri povezana tudi z dobavo mineralov in drugih surovin imamo tudi nove zamisli, kot je naprimer urbano rudarstvo. S tem bi ustvarili novo industrijo, poleg tega pa že obstoječi industrijo omogočili dostop do novih surovin in do novega dela. Na ta način bolje uporabljamo obstoječe sredstve, sredstva na pameten, trajnosten način in s tem prispevamo k tej razpravi, o kateri se danes pogovarjamo. Res je tudi, da je potrebno še nadalje razpravljati o učinku davkov na tem področju. Hvala, kolegica Ulfskog. Sledi kolegica Görling za eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Lani je moja skupina pozdravila tako časovni načrt komisije, kot tudi decembrske sklepe sveta o gospodarnosti z viri. Načeloma smo podpirali to poročilo na lasno pobudo, kljub pomislekom v zvezi z nekaterimi poročili na lasno pobudo, ki jih je pripravil odbor za okolje. Cenimo tako trud poročevalca, a žal ima to poročilo precej dolg seznam precej nerealističnih zahtev. Ni jasne strategije. Poročilo poskuša zajeti vse, kar je kdo na kar je kdo kdaj pomislil. Imamo naprimer davke, na to se pogovarjamo o tem, da ima kmetijstvo zgolj negativne učinke. Številni koncepti, kot so naprimer subvencije, ki škodujejo okolju, pa niso jasno definirani. To poročilo vsebuje tudi področja, ki jih britanski konzervativci ne moremo sprejeti in zato smo se vzdržali pri glasovanju arvoisa puhemies äh, kuten käsittelemässämme planeettaamme kohtaavat Kot je zapisano v tem poročilu, se soočamo s posebnimi izzivi na področju naravnih virov. Zato potrebujemo dolgoročno načrtovanje in komisija ima povsem prav, ko zahteva uh, vzdržno ravnanje z viri tudi v okviru strategije 2020. Srednjeročno se bo število potrošnikov podvojilo pri posameznih eh, surovinah in zato je ključno, da tukaj najdemo trajnostne rešitve. Vloga Evrope tukaj je zelo pomembna in zato je to poročilo zelo aktualno. Konec koncev gre tukaj tudi za konkurenčnost Evrope. Poskušamo se preusmeriti v gospodarstvo, ki bo, oziroma, ki bo proizvajalo manj CO2. Potrebno je dobro načrtovanje in ostati moramo v okviru surovin, ki jih imamo na voljo. Vendar pa mislim, da zato ne potrebujemo novih zakonodajnih pobud. E, dovolj bo že, če bomo tisto zakonodajo, ki jo imamo, dobro in učinkovito izvajali. Je. Sicer nam grozi nevarnost, ki jo vidimo že pri podnebni politiki. Različna pravila se deloma pokrivajo. Se opravičujem, da vas prekinjam, pravi predsednik, ampak prosim, če govorite nekoliko bolj počasi, ker so mi tolmači poslali znak, da vas ne dohajajo. Päätöslauselma menee myös liian pitkälle ehdottaessaan käytännön. Mislim tudi, da gre poročilo predaleč. Praktični predlogi ni, niso ustrezni, potrebno je vedno upoštevati tudi lokalne okoliščine. Zažiganje je ponekod morda lahko učinkovito, morda se lahko uporablja celo za pridobivanje energije. Kar pa zadeva vprašanje obdavčitve in uvedbe novih davkov, to ni smotrno In precej je držav, ki niso navdušene nad takimi idejami. Zahvaljujem se kolegi Florencu za upravljeno delo v vlogi pročevalca v senci in za dobre pripombe. Hvala. Najlepša hvala, kolegica Korhola. Glede na to, da imamo, eh, da vas je toliko, kolegici celo ostalo še nekaj časa in če želite, da vas tudi drugi razumejo, ne berite prehitro in vsi mislim, da veste, da imate možnost, če že berete besedilo, to besedilo vnaprej poslati tolmačem, to jim bo lajšalo delo. Sledi kolega Lajnen za minuto in pol. Herr ja, Präsident, es ist sowieso. Gospod predsedujoči, to je tako ali tako slaba navada tukaj v parlamentu, da v minuti in dveh beremo besedila na mesto, da bi prosto govorili in predstavili svoje zamisli, ampak jaz bom izkoristil. Eh, svojo pri, to priložnost, da eh, spregovorimo o tej temi. Gospod Potočnik, eh, želite, da Evropa do 2050 opravi velik preobrat na področju potrošnje in rabe virov energije in zato, zato veliko preobrazbo potrebujete sodelovanje vseh akterjev. Dobro se mi zdi, da v Bruslju spostavljate platformo za učinkovito rabo virov. Potrebno bo storiti podobno tudi na ravni držav članic in vse do občin in zato sprašujem, če imate kakšne tovrstne načrte. Gospod Butikofer je spraševal o načrtih za energetsko učinkovito, oziroma za učinkovito rabo eh, virov pri. Eh, podnebju imamo namo in napo in tudi tukaj potrebujemo načrte, torej kaj pričakujete, da vam bodo predložile države članice. Eh, in pa tu so še drugi viri, ki jih potrebujemo. Ministri so spregovorili o odpravi okolju škodljivih subvencij, o prilagoditvi davčnih sistemov, kako bomo prepričali finančne in konec konca tudi gospodarske ministre. Potrebujemo nove poslovne modele, ki bodo spodbujali vzdržnost in ne bodo spodbujali porabe virov. Mislim, da bodo morali tudi gospodarski ministri tukaj si izmisliti kaj novega. Najlepša hvala, kolega Lajnen. Se opravičujem. Modri karton kolegice Merkis. Gospod Leinen, ste pripravljeni odgovoriti? Dankjewel, voorzitter. Uh, uh... Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospod Leinen, govorite o novem poslovnem modelu. Potrebno je omeniti, da ne potrebujemo le nove tehnologije, novega poslovnega modela. Naprimer, model najemanja leasinga. Ni potrebno kupiti nekega proizvoda, ampak ga zgolj najeti za nekaj časa. Lasništvo proizvoda tako, re, tako opredelimo drugače in proizvod se po določenem obdobju vrne k prvotnemu lasniku. Kolegica, hvala za vprašanje. Res, dosedanji poslovni modeli temeljijo na tem, da porabljamo in tratimo uh, Eh, surovine. Proizvajalec nekaj proizvede, ne zanima ga, kaj od njega ostane, to gre potem potrošniku in prej ali slej pristane v smeteh, ampak to ne gre več. Potrebujemo nov poslovni model, v katerem bo proizvajalec že v samem postopku proizvodnje pa vse do ponovne uporabe ali reciklaže odgovoren in mislim, da obstajajo tudi nove možnosti glede oblikovanja, glede dizajna, glede ponovne uporabe. Mislim, da je to tista smer, v kateri moramo delati. Hvala. Thank you hvala. Kolega Lajnen, hvala še enkrat. Zdaj pa kolegica Klas za dve minuti. Ja, najlepša hvala, predsedujoči, gospod komisar, dragi kolegi in kolegice. Mrsikaj si lahko izmislimo in predstavljamo, ampak dejstvo je, da svetovno prebivalstvo raste, energija, tla, voda pa so vedno bolj omejeni in to se ne bo spremenilo z omejenimi surovinami moramo eh, pokriti celoten življenjski cikl in upoštevati je potrebno vse faze, od proizvodne porabe do ponovne uporabe oziroma odlaganja. Eh, tu moramo biti bolj vzdržni. Učinkovita raba virov je pomemben sestavni del naše strategije za gospodarsko rast in za ustvarjanje delovnih mest v prihodnjih letih. Eh, je pa seveda nujno, da so posamezni cili na tem področju skladni, kaj ti eh, pogosto omenjena zahteva po eh, prahi na pomembnih področjih, ta zahteva ni, skledna, ni skladna z zahtevami po učinkoviti rabi virov in kmetje temu ugovarjajo. Ne moramo eh, ustavljati proizvodnje hrane. Vzdržno kmetijstvo v Evropi pomembno prispeva k eh, soočanju z izzivi 21. stoletja, zagotavlja vzdržne surovine pri istočasnem ohranjanju kulturne pokrajine in biotske raznovrstnosti. Strategija kot taka mora seveda izpolniti zahtevo po učinkovitosti. Vendar pa k temu sodi tudi, da ne zahtemamo vedno znova novih kalkulacij, eh, novih ocen, ampak da bolj učinkovito uporabljamo in izvajamo obstoječo zakonodajo. Tudi delovno silo moramo uporabljati vzdržno. Obstajajo vedno nove statistike in vedno novi kazalniki, zahtevajo vedno več birokracije, vedno više stroške dela, vedno več energije in to enostavno ni učinkovito. Kolegi in kolegice, ne smemo si domišljati, da bomo lahko opredelili učinkovito prehrano. Dober zrezek je pač velik užitek in pomemben vir energije. Hvala, kolegica. Kolegica Kadenbach, prosim. Hvala, predsedujoči, gospod komisar. Evropska. Eh, stranka konzervativcev je pač uh, konzervativna, ampak zato ne razumem, zakaj se danes ne strinjajo s konzervacijo vsega tistega, kar je pomembno, čistih tal, čistega zraka, čiste vode. Torej, ne razumem, zakaj nas ne morete podpreti, kajti uh, tu gre za to, da dvakrat prevzamemo odgovornost, da uh, prevzamemo odgovornost za uh, generacije, ki sedaj živijo in pa tudi za prihodnje generacije. In to lahko storimo le, če bomo previdno ravnali z surovinami. Mislim, da načrt, ki je pred nami, uh, izpostavlja številne možnosti. Ne gre zgolj za izboljšanje gospodarskih dosežkov, ampak lahko zagotovimo tudi vzdržno kakovost življenja. Tisto, česar pa nikoli ne razumem, je ta panični strah pred davki, kadarkoli se ti omenjajo. Davki lahko prispevajo k boljši kakovosti. Eh, kakovosti življenja. Beseda, nemška beseda za davke lahko v drugem kontekstu pomeni tudi usmerjanje in res lahko davki usmerijo eh, življenje in eh, početje številnih ljudi. Z davki lahko zagotovimo, da se denar porablja tam, kjer ga potrebujemo. Danes smo že govorili o načelu povzročitelj plača. Uh, zdavki so dobri, če so, pravični, za, če so le pravični in to je zamo zelo pomemben dejavnik. Mislim, da se moramo zahvaliti gospodu Grebrandiju za to poročilo, ki je usmerjeno v prihodnost in upam, da bo uh, podprto z veliko večino. Hvala, kolegica. Naslednja je gospa Armana Jordan-Cizelj. V tem času je v Evropi približno 24,8 milijona brezposelnih, od tega kar 5,5 milijona mladih in lahko se postavi vprašanje ali je to prava tema o kateri moramo razpravljati. po mojem mnenju je saj je zelo povezana z zdravjem gospodarstva kajti to mora imeti na voljo surovine takrat ko jih potrebuje in to po ceni ki mu omogočajo konkurenčnost in ker naša celina ni ravno bogata s surovinami moramo z njimi ravnati še toliko bolj gospodarno. toda kaj pomeni gospodarno ravnanje s surovinami? Eh, kakršnikoli predlogi v poročilu zaradi katerih bi jedli manj se vozili manj eh, ustvarjali manj višali davke po mojem mnenju niso sprejemljivi rešitev je samo učinkovita raba surovin in to učinkovito rabo moramo videti kot priložnost kot priložnost za razvoj novih industrijskih panog za odpiranje novih podjetij za ustvarjanje novih delovnih mest že pred leti so nastali ti predlogi in jutri bo evropski parlament sprejel svoje mnenje po nekajmesečni obravnavi te pobude. to poudarjam zaradi tega ker se v zadnjem času pojavljajo glasovi kot da govorimo le o varčevanju in smo na oživitev gospodarstva pozabili. nismo! le v medijsko ozadje je bilo potisnjeno. v tem trenutku glede zagona gospodarstva ne potrebujemo spet nekega novega pakta ljudje ga ne potrebujejo. za zagon gospodarstva moramo čim prej začeti uresničevati sprejete obljube. skladno s potrebami z vsebinskimi usmeritvami in prioritetami moramo sestaviti tudi večletni evropski proračun in ni dobro da sporočamo ljudem da je nizek proračun dober proračun ta mora biti dovolj visok da bomo z njim uresničili razvojne politike nekateri dobri ukrepi so vsebovani že v tem poročilu kot je recimo izvajanje zakonodaje vzpostavitev robustnih jasnih in merljivih kazalnikov spodbude za povečanje raziskav in tehnoloških inovacij spoštovani komisar nadaljujte delo v tej smeri. Hvala, kolegica. Zdaj pa gospod Anastescu. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Răspunsul la provocările cu care se confruntă... Najlepša hvala. Odziv na izzive, s katerimi se sooča naša družba na področju učinkovite rabo virov, ni. Eh, torej, ta odziv ne more biti enostaven in ga ni. Eh, enostavno najti. Zato čestitam vsem poročevalcem, vsemci in poročevalcu za prispevke k temu poročilu. Pomembno je, da vemo, kaj moramo storiti, če želimo doseči zadane cilje in potem nam ostane samo še, da se lotimo dela. Mrsikaj je potrebno storiti na lokalni in nacionalni ravni, sploh če govorimo o mestih, o regijah tu obstajajo velike razlike. V nekaterih mestih sploh ni več deponi, kot naprimer Nizozemska in Nemčija, obstajajo pa tudi države in mesta, kjer še vedno prevladujejo ogromne deponije. To velja naprimer za Romunijo in Bolgarijo. Potem so tu tudi države, ki so na pravi poti, kot naprimer Belgija in Švedska. Naj omenim, da med prednostne naloge nove vlade v uh, Romuniji sodi tudi postopna odprava deponij in uh, ponovna uporaba odpadkov. Zelo pomembno vlogo igra ne samo sprejemljivost evropskih načrtov, ampak tudi neposredno sodelovanje lokalnih organov pri izvajanju tovrstnih strategij. Uh, Vedeti moramo, da so ljudje na naši strani, vedno več ljudi je proaktivnih in verjamejo v vzdržno gospodarjenje. Nam je dala dobro podlago za dobro poročilo. Poročevalcu in komisarju čestitam za trud in pogum v pravi smeri. Očitno delimo prepričanje, da brez prehoda na bolj gospodarno ravnanje z naravnimi viri ne moremo računati na trajno rast ob dobrih splošnih usmeritvah pozdravljam najprej vključujoč in projekten pristop ki nujno zadeva zakonodajalce proizvajalce upravljavce vzgojitelje in civilno družbo. še posebej sem vesel poziva k vzpostavitvi sistema kazalnikov učinkovite rabe naravnih virov brez njih ne bi mogli meriti napredka v naših prizadevanjih. podpiram tudi namero da cilje učinkovite rabe virov vključimo v evropski semester o usklajevanju gospodarske politike. prav tako podpiram namero da opustimo vse okolju škodljive subvencije. prepričan sem da gospodarno ravnanje z naravnimi viri ne pomeni samo bolj odgovornega odnosa do narave ampak prinaša tudi nova delovna mesta nove tehnologije in nove razvojne impulze. pozdravljam voljo da odpravimo ovire za delovanje evropskega trga recikliranja prvič pa se opredeljujemo v nekem poročilu za zmanjšanje vnosa živalskih beljakovin pri tem ne gre samo za zmanjšanje rabe zemljišč ampak tudi za zmanjšanje škodljivega vpliva živalskih beljakovin na zdravje. vesel sem da poročilo opozarja tudi na globalni vidik gospodarjenja z viri. najlepša hvala kolega. zdaj pa gospod pereira rodriguez najlepša hvala gospod predsedujoči. pred nami je poročilo gospoda Grimrandija, dovolite mi, da se ga lotim. Nekaj primerov poti, ki leži pred nami in na katero se moramo odpraviti skupaj s komisijo. Ampak potrebno se zavedati, da je veliko ovir na tej poti. Kriza, varčevanje, pa tudi vprašanje subvencij, ki jih je včasih skoraj da nemogoče odpraviti. Dovolj je bilo. Potrebujemo rešitve, potrebujemo rešitve za trajnostni razvoj in gospodarnost z viri. Spremeniti moramo naše delovanje. Zato pozivam predsedstvo in komisarja, da če želimo resnično biti gospodarni izviri, potem moramo sprejeti ustrezne ukrepe za to. Čaka nas prehrambena kriza. Ponavadi so tisti, ki najbolj trbijo najrevnejši sloji. Narediti moramo vse, kar lahko, da bomo vzpostavili 100-odstotno recikliranje. Davke je potrebno prenesti iz trga dela na špekulativne trge, ki spodbujajo okoljsko netrajnostne modele delovanja. Ne smemo zmanjševati uporabe obnoljivih virov energije, tako kot to počne španska vlada. Ena izmed najpomembnejših stvari, ki jih imamo na mizi, je, da ostanemo gospodarsko konkurenčni. Na ta način bomo izboljšali življenje naših državljanov in državljank, obstali bo bomo tudi konkurenčni. Pogledati si moramo, kakšna je trenutna situacija in kakšen je lahko razvoj. Najprej je potrebno zmanjšati ogromne količine odpadkov, ki se pojavljajo tako v gospodinstvih, kot tudi na drugih ravneh. Potrebno je izobraževati ljudi, začenši z osnovno šolo, srednjo šolo in tako dalje. Pri nas učenci in študenti spoštujejo okolje, vedo, zakaj gre, so pripravljeni, da reciklirajo. Sedaj je pravni čas, da, pravi čas, da postanemo gospodarni na tem mestu. Kmetijstvo je ogromno področje, potrebno je razviti ustrezne strategije za gospodarnost zviri, tako da bomo imeli ustrezne rezerve in da bomo lahko zagotovili izpolnjevanje popraševanja. ljudje bodo verjetno imeli pomisleke, ko gre za nekatere vire energije, ki povzročajo veliko nesnaženja. V mislih moramo imeti eh, plin iz krilovca, razvijati eh, vetrno energijo, vodno energijo in tako dalje. In sedaj sem že pri obzorju 2020. Ta nam ponuja priložnost, da raziskujemo ta področja, da sodelujemo in uporabljamo naravne vire, ki jih imamo na voljo. In še na koncu, dovolite mi, da omenim modro gospodarstvo. Pre nekaj tedni smo imeli demonstracije v Bruslju, ki so izpostavljali ogromen potencial morja za ustvarjanje energije in virov. Imamo naprimer vetro, eh, vetrno eh, energijo in podobno, pa tudi področje eh, prehrambene energije in tako dalje. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Gospod Arsenis. Spoštovane kolegice in kolegi, spoštovani gospod komisar, veliko ljudi se je že oglasilo v današnji razpravi. S tem smo pokazali, da podpiramo vašo pobudo. Upam, da se bomo resnično pomikali v tej smeri. To je logično. 16 ton materijala povprečno porabi poprečen državljan Evropske unije in šest ton roma na odlagališča v koš za smeti. To je ogromna količina. Veliko poslancov in poslank je že reagiralo na te podatke. Zakaj? Zato, ker smo se znašli v resnično veliki krizi. In te krize ne bomo razrešili s tem, da bi zmanjšali plače in zmanjšali pokojnine. Izboljšati moramo porabo, zmanjšati porabo, izboljšati gospodarnost viri. Želim, da smo še bolj ambiciozni, da imamo prave zaveze za te cilje. Najlepša hvala, kolegica Pietikajnen, je naslednja. Gospod predsedujoči, preživimo lahko s takšnimi trdimi ukrepi, ampak če se zruši nas, naš sistem virov, potem rešitve ne bo. In k temu se približujemo, k tej nevarnosti se približujemo. Čutimo pomankanje virov. Pred sabo imamo predlog komisije za gospodarno zviri. To je dober začetek, ampak brez dvoma je potrebno storiti več korakov naprej. Potrebujemo ustrezno opredelitev gospodarnosti zviri, tako da vključimo vse različne vire, potrebujemo boljšo implementacijo gospodarnosti z viri v naše razvojne strategije. Delovati moramo na ravni proračuna na nacionalni ravni in na evropski ravni. Vključiti moramo prave obveznosti tudi v evropski semester. Upoštevati moramo določene makroekonomske kazalnike. Pogledati si moramo tudi politiko potencijalno okoljsko škodljivih subvencij. Pa tudi vprašanje direktiv, ki se nanašajo na gospodarnost zviri, ko gre za hrano. Vključiti je potrebno vse proizvode. Spodbujam in pozivam komisijo, da se jasno odzove na vsa ta vprašanja in da nadaljujemo z razpravo o razširitvi. Hvala. Kolegita. Najlepša hvala. Tisztelt Potocsinyi biztos úr, kedves kollégák! Najlépsa, hvala, gospod predsedujoči. Hvala, gospod komisár Potocsnik. Komisila na, nam je pridružila dober predlog. Govorili smo tudi o dobrem poročilu. Sam bi rad govoril o ravnanju z vodo in odpadki. Leto 2012 je leto, ko pripravljamo revizijo naše strategije na področju ravnanja z vodo. Še veliko dela nas čaka, preden postanemo učinkoviti, tako kot naprimer Izrael. Zato je pomembno v osrednji centralni Evropi, v sredo zemlju, pa tudi ob Donavi, razrešiti vprašanja povezana z učinkovitostjo z ravnanja z vodo. Razumem tiste, ki bi radi prepovedali odlaganje materijalov, ki jih lahko recikliramo na zemeljska odlagališča. To je dobra zamisel. Nažalost pa je komisija sprožila postopek zagotavljanja kršitev proti mačarski. Hvala lepa, predsednik. Spoštovani gospod komisar Potočnik, spoštovane kolegice in kolegi, in eh, poročevalec gerbrandy. težko delo je opravljeno kajti stanje z viri v evropi lahko dojemamo tudi podobno kot človeka ki je zbolel za kronično boleznijo. popolnoma mora spremeniti način življenja nekateri to zmorejo in živijo celo nadpovprečno dolgo drugi popustijo pritiskom ugodja in se prepustijo bolezni ki pa hitro izstavi svoj račun na počutju in krajši življenjski dobi. težko in hkrati nujno je razumeti da moramo v kriznih razmerah ustvariti več povečati rast in hkrati porabiti manj virov. trajnostna gospodarska rast je realno bolj možna v času krize kot v času izobilja. iz zgodovine je znano da čas izobilja sam po sebi zavira ustvarjalnost pomembno je približati merljive in razumljive učinke ki jih lahko doseže vsak evropejec in evropejka s spremenjenim načinom življenja to je hkrati največja priložnost za nas politike kako angažirati celotno družbo tukaj so na široko odprta vrata tudi za raziskovalce za inovatorje evropa je prvovrstna lokacija za stičišče raziskav zaradi podjetij znanj dobro razvitih trgov in predvsem zaradi sposobnosti da se lahko sooča s kompleksnostjo povezovanje inovacije in gospodarno obnašanje z viri bo zmanjševalo našo odvisnost

Viri so vedno bolj omejeni, zato je izziv, ki je pred Evropo, zelo velik. Potrebno je razmisliti o tem, kakšne so naše navade, kako uporabljamo naše vire. Kajti, če žel, eh, bomo bolj učinkoviti, ne samo, da bomo varovali okolje, ampak bomo tudi privrčevali, zmanjšali bomo stroške gospodarstvo. Gre za to, da poskušamo narediti več in pri tem porabiti manj virov in to vsekakor terja, da razvijemo nove modele porabe virov. Ko gre za zagotavljanje gospodarske rasti, se je potrebno zavedati, da je to mogoče doseči samo, če bomo varčno ravnali z viri. Tako bomo zagotovili eh, rast in eh, tudi ustvarjali nova delovna mesta. Zelo me veseli, da se v tem poročilu osredotočamo predvsem na to, kakšne inovativne rešitve bi lahko uvedli kot na številnih področjih, kot naprimer tudi na področju trgovine. Vendar pa ambiciozni cilji niso dovolj. Šele, ko bomo začeli uresničevati vse to, kar zahteva gospod Grebrandi, bomo uspeli. Tudi sam sem pripričan, da bi morali obstoječa pravila uporabljati bolj učinkovito, ne pa da ustvarjamo nova. Previsoki standardi, ki jih ni mogoče uresničiti, lahko pripeljajo tudi do tega, da posamezne države članice zaidejo v težek položaj. To bi pomenilo tudi, da pri uresničevanju strategije ne bomo uspešni. Naša prihodnost je odvisna od tega, kako vire porabljamo danes. Zato potrebujemo ravnoteženo strategijo. Najlepša hvala za vaš prispevek. Zdaj pa prehajamo na postopek Catch the Eye. Kolegica Bazescu se je javila kot prva. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru... Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Zato, da bi izšli iz trenutne krize, potrebujemo nove možnosti za razvoj in napredek. Potrebujemo ambiciozne načrte za prihodnjo rast in potrebujemo stalno izboljševanje naše kakovosti življenja. Zahtevo po gospodarski rasti pa moramo seveda pospremiti tudi z učinkovito in razumno rabo virov. Vemo, da mineralni viri niso obnovljivi, pa tudi voda, tla in zrak niso neomejeni. In eh, pogosto že porabljamo več, kot nam zemlja lahko ponuja. V Evropi in industrijskih državah imamo največjo porabo posamečnih virov na prebivalca in zato je ključno, da zagotovimo recikliranje in tudi ponovno uporabo nekaterih snovi, kar pa pomeni nač spremenjene vzorce porabe. Najlepša hvala. Eh, kolegica Jaslovska. Najlepša hvala. Že nekaj let smo v krizi in ta nam je jasno pokazala, kje obstajajo težave, sploh kar zadeva razpoložljivost virov. Kadarkoli eh, govorimo o eh, naprimer o redkih zemljinah, je njihova omejenost eh, vedno tudi omejitev za gospodarstvo gotovo ne zadostuje zgolj to, da ustvarjamo nove organe, ki razpravljajo in ustvarjajo strategije, ki pa jih potem ne izvajamo. Potrebujemo konkretne pobude in projekte. Pripričana sem, da bo ta pobuda. Eh, pripeljala do zaželenega cilja. Če bomo učinkovito in razumno uporabljali viri, ne samo, da bomo neodvisni od drugih, ampak bomo tudi izboljšali svoj položaj. Hvala, gospod predsedujoči. Pozdravljam to pobudo za gospodarno rabo virov in sredstev, in tu ne gre samo za eh, osnovne surovine, temveč za vire nasploh. In treba je prav tako kaznovati tiste, ki se obnašajo razsipno. In eh, moram reči, da se strinjam s tem, da je treba omejiti tudi proizvodnjo smeti, ki jih je odločno preveč. To mora biti storjeno v skladu s konkretnimi načrti za upravljanje In v vsakem primeru je treba tudi dobro uporabiti tiste odpadke, ki jih je možno reciklirati. To pomeni, da je treba tudi osvestiti vse uporabnike. Potrebno je ustvariti vzdušje, v katerem se bo ustvarjala dodana vrednost z recikliranjem prav tako je treba eh, poskrbeti za to, da bo javnost osveščena in da bo ustvarjen konsens v splošnem sodelovanju celotne družbe. Hvala, gospa Ferreira. Obrigado, presidente, senhor komisário. As sociedades industrializadas assentam os seus alicerces no... Najlepša hvala, uh, Vemo, da je velika industrija, ponavadi tudi velika razsipna uporabnica energije, da tudi vsi viri in surovine niso vedno smotrno uporabljeni. Treba je torej ohranjati zadeve v določeni perspektivi v javnem interesu, uporabljati Eh, snovi, ki jih lahko pridobimo iz odpadkov, recikliranje mora biti med prednostnimi nalogami. Če ne bomo poskrbeli za vse to, potem ne moramo govoriti o tem, da se bomo v prihodnje obnašali varčne in bolj rentabilno. Gre za paradigmo sodelovanja med široko potrošnjo, recikliranjem eh, in rabo trajnostno rabo virov. Treba je spodbujati tako lokalne pobude, kot pobude na ravni javnega prevoza. Če ne bomo poskrbeli za vse te vidike, nam ne bo uspelo vzpostaviti boljšega sistema. Hvala, gospod Bodonc. Celo skeptiki, ki ne verjamejo v podnebne spremembe, morajo sprejeti dejstvo, da se rabi vedno več virov in surovin in vedno spregledamo človeške vire, ki so zelo pomembni če pogledamo sedmo stran dokumenta komisije 2020, potem se govori o tem, da moramo računati z nadarjenostjo in ustvarjalnostjo naših ljudi. Ne vem, kako to, da se je to kar spregledalo, ker ponavadi gre za ideološke ovire, ki nam onemogočajo, da bi uporabili dobre zamisli. Tudi tehnologija in njena sodobna uporaba v, v vsakdanjem življenju, pa tudi v umetnosti in kulturi, je nekaj, kar nas lahko razločuje od drugih ljudstev, ki so imela manj sreče kot mi. Hvala, gospod McGuinness. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala tudi poročevalcu. Včasih eh, smo govorili o tem, da ne smemo ničesar pričakovati, ničesar izgubljati, ampak sedaj moramo uporabiti manj besed, zato da bomo več storili in da bodo besedila, ki jih beremo, tudi to poročilo med drugim, morajo biti razumljiva ljudem. Razumem pa vaš dober namen, gospod eh, poročevalec. Tudi ko govorimo o spremenjeni prehrani, o boljši izrabi, Eh, obdelovalnih zemljišč in podobno. Vsi vemo, da moramo storiti več in proizvesti več z uporabo manj virov znotraj Evropske unije. Odstavek 57 je dokaj razumen in govori o osveščanju potrošnikov, uporabnikov, vendar mislim, da bi bilo vseeno bolje, če bi uporabili eh, manj besed, tako kot je bilo to v modi v 18. stoletju, da ne bomo potratni vse smeri. Hvala. Gospod Matola. Utilizarea eficientă a resurselor energetice este. Najlepša hvala. Učinkovita raba virov in učinkovita raba energije sta bistveni za trajnostni in vzdržen razvoj Evropske unije do leta 2020 in tudi kasneje. V prihodnjem desetletju bo obnovljiva energija po svojem deležu presegla delež fosilnih goriv, ampak tudi tukaj obstajajo različni potencijali, kar zadeva obnovljive vire energije. Zemljski plin bo seveda v prihodnje v energetski mešanici Evropske unije igral velik pomen pod pogojem, da bomo upoštevali tudi nove oblike izkoriščanja plina. Upoštevati moramo naše trge, upoštevati moramo, pa moramo tudi to, da so včasih potrebne velike naložbe, zato da lahko energijo transportiramo iz ene države članice v drugo. Vendar pa pri tej novi infrastrukturi bi seveda morali vključiti tudi zasebne ponudnike. Najlepša hvala. Da, važeni pan komisar, koleginje, kolegov. Gospod Mikolašik, hvala, gospod predsedajoči. Gospod komisar, kolegi in kolegice. Čestitam poročevalcu za odlično upravljeno delo. Če bomo nadaljevali na tak način, če bomo še naprej tako neočikovito rabili naše naravne vire, bomo e, slabo končali. Predvsem pa bo to slabo za najrevnejše dele prebivalstva in eh, za gospodarstvo. Vsi vemo, da ima Evropa malo naravnih virov in da moramo zato z njimi ravnati gospodarno. Gospodarska kriza je posledično uh, povzročila, da mora Evropa iskati nove vire gospodarske rasti. Potrebno je povezati okoljske, gospodarske in uh, druge politike in uh, tu res potrebujemo pravo vizijo. Najlepša hvala. Gospod Luhan je zadnji v tem postopku. Danke, Evropa je eficienta, din punct de vedere al. Um... Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Evropa je učinkovita pri rabi virov, vendar potrebujemo nove modele potrošniškega vedenja, potrebujemo pa tudi nov način upravljanja na področju našega potrošniškega vedenja. Celotno eh, energetsko strukturo Evrope moramo preoblikovati, vključiti moramo lokalne in regionalne organe, ki jih zanima ta novi pristop. Evropska komisija mora predvideti zavezujoče cilje in pragove za javna naročila na področju energetske infrastrukture in to mora biti eh, del strategije, s katero bomo v Evropi napredovali. Mislim, da ni več drugih govornikov, zato kar prosim komisarja Potočnika, da se odzove. Hvala. Hvala lepa. Dovolite mi naj najprej povem, da je bila to prva dejanska plenarna razprava, pri kateri sem prisostoval in res eh, jo razumem kot spodbudo. Rad bi se odzval na veliko tega, kar ste povedali in sicer od inovativnosti do varče rabe voda, kmetijstva, ekološkega dizajna, varnosti prehrane in tako naprej. Ampak za to vse bi potreboval preveč časa. Zadeve, o katerih se pogovarjamo, so zelo zapletene in zato včasih ni lahko govoriti o njih. Vendar eh, se lahko osredotočim na nekatere okoljevarstvene zadeve, ki ste jih omenili med drugim in so povezane tudi z gospodarstvom in trenutno situacijo, v kateri se nahajamo. In to je tudi eh, pomembno in izhaja iz tega poročila, ki ga moramo ravno zato podpreti. Ukrep eh, za 20. Ukrepanje, ki smo ga začeli v 20. stoletju, je bilo seveda nujno potrebno, ampak morali smo nadaljevati s tem in ulagati ne le enako količino verov, temveč tudi večjo količino verov. Če pogledamo, kaj kažejo kazalniki, eh, lahko vidimo, da je eh, uporaba virov pravzaprav bila vedno manj smotrna, da je vedno več izgub. In te zadeve se vendarle v zadnjem času spreminjajo. Ne gre samo za to, da svetovno prebivalstvo narača, da bomo v kratkem dosegli 9 milijard in nekateri pravijo, da bomo leta 2030 lahko pričakovali še 3 milijarde več eh, prebivalcev, ki bodo iz revščine prišli v srednjo plast potrošnikov, vendar do tja ne bodo prišli, če bomo nadaljevali z modelom, ki izhaja iz 20. stoletja. Kaj to pomeni za Evropo? Evropa je pravzaprav zelo odvisna od drugih cene surovin, bom rekel, cene večine surovin se v zadnjih letih zvišujejo in to je trend, ki ga lahko pričakujemo tudi v nadaljnih petih letih v 85 odstotkih primerov. Cene zelo nihajo in poslovni sektor se mora zato dan današnji eh, osredotočati vedno bolj na eh, smotrno rabo virov in se preusmeriti iz skrbi za blagovne znake, na skrb za smotrno rabo virov. Tu je prihodnost. Veliko krat je treba pomisliti tudi na surovine, ki jih ni več dovolj. Nekateri ne vidijo takoj, zakaj gre. Najprej vidimo vodo in uh, zemljo in uh, obdelovalne površine in to bo res ključna problematika naše družbe v prihodnosti. Vendar nekaterih stvari še ne vidimo dovolj, jih bomo pa k malu uh, ugledali. Kako so te zadeve povezane z zgodbo, ki jo vsi sedaj živimo? Torej, s krizo, z rastjo, ki jo nujno potrebujemo, z absolutno potrebnimi novimi delovnimi mesti in kot je rekel Oli Ren v svojem govoru pred enim dnevom, če bi imeli eh, srebrno kroglo, bi jo že izstrelili, ampak je nimamo. Torej moramo delati naprej, potrpežljivo, dosledno. In obstajajo področja, na katerih je Evropa še vedno močna in je celo vedno močnejša. Imamo nadarene ljudi, imamo gospodarstvo, ki temelji na znanju in lahko dosežemo tudi eh, manjšo odvisnost od virov lahko uporabimo manj vode, manj surovin za boljšo proizvodnjo in to bo ekonomsko vzdržno. In to je tudi trend, ki je vedno bolj prisoten v gospodarstvu in v poslovnem svetu. Tako da pravzaprav govorimo tako o gospodarski kot o okoljevarstveni vzdržljivosti. To lahko deluje z roko v roki in obe problematiki lahko rešujemo usporedno. Zelo sem vesel tudi, kadar vas slišim, da podarjate nujnost izvajanja teh spoznanj. Res je, tega se zavedamo in poskušamo opozarjati tudi na to, kako deluje naša tako imenovana semestrska zgodba, da ne smemo zadev prepuščati drugim, temveč se moramo sami najprej pobrigati za varčno rabo virov ne smemo se bati drastičnih posegov in eh, moramo premakniti težo obdavčitve stroškov dela na druge sektorje, v smer, ki je recimo bolj logično, recimo, obdavčitev odlagališč odpadkov in vse to je pravzaprav zelo smiselno v teh časih, ko iščemo tudi nove načine za reševanje naših javnih financ. To niso zadeve, ki bi jih lahko uh, ignorirali in ko se pogovarjamo z državami članicami, ki se zavedajo, da imajo svojo odgovornost pri tem. Naj vas spomnim še na sklepe sveta iz leta iz marca 2011. Ampak naj se vrnem nazaj. Izvajanje zastavljenega načrta se bo osredotočalo letos predvsem na vode. Začeli bomo tudi s eh, platformo prehodnega obdobja v nekaj dnevih. Eh, tu vem, da boste nekateri med vami zelo aktivni, tudi politični zgon bo prisoten. In v vsakem primeru se zavedamo nujnosti izvajanja sprejetih ukrepov, ki so srčiki celotne problematike. Le v nekaj dnevih se bomo pogovarjali o perspektivah 2020 in ne gre samo za zeleno ekonomijo, čeprav je zgodba praktično ista. Ne gre samo za Evropo, gre za globalno osveščenost, za sprejemanje obveznosti v skupnem interesu, za sprejemanje sprememb, ki so nujno potrebne za vse nas in če ne bomo nadaljevali v smeri zelenitve, eh, če bomo govorili o rjavi rasti na mesto o zeleni, potem ne bomo prišli nikamor. In tega se tudi poslovni sektor danes zaveda. Tega se moramo začeti zavedati tudi politiki. In ko govorimo o zeleni rasti, govorimo pravzaprav o tem, Kako oblikovati prihodnjo rast, ki bo pripeljala blagostanje in prednosti za večji del družbe, kot ga imamo danes pri sedanji obliki gospodarske rasti? Ne želim tukaj predstavljati nekih katastrofičnih scenarijev, ker se ne bodo zgodili. Smo inteligentna družba, inteligentna vrsta živih biti, ampak trajnostno vzdržljiva prihodnost ni nekaj, o čemer bomo razmišljali in se dogovarjali. To je nekaj neizogibnega, kar moramo storiti. In s tem bi rad zaključil današnjo razpravo. Hvala. Ja, komisar, Gospod komisar, tudi mi se vam zahvaljujemo za te zaključne pripombe. Končno besedo pri razpravi pa bom jo upročevala z gospod Grbrandi. voorzitter <clears throat> laat ik beginnen met mijn dank. najlepša hvala gospod predsedujoči gospod komisar najprej bi se rad zahvalil kolegicam in kolegom za široko podporo ki jo je doživelo moje poročilo zelo pozorno sem prisluhnil sem in opazil sem da je prišlo do širšega konsenza o poglavitnem cilju učinkovitejše rabe virov in sredstev. Ne strinjamo se le o tem, kako bi se tega lotili, s kakšno hitrostjo naj napredujemo. Vendar naj povem, hitrost, katero naj napredujemo, ni odvisna samo od nas tukaj v Evropi. Treba je prisluhniti tudi svetu, ki nas obkroža. In svet se premika tako hitro, da si preprosto ne moremo dovoliti luksuza, da ne bi bili dovolj ambiciozni. Še zlasti to velja za predloge komisije. Nekateri so kritizirali ekodizajn. Moj odgovor je tak. Ne gre za zakonodajno besedilo, o katerem razpravljamo danes. Gre za politično besedilo, ki zastavlja osnovne postavke naših prihodnih politik. Tako da se ne bomo sedaj lotevali tega, kako naj se uporablja direktiva o ekodizajnu. Zavedajmo se raje tega, da ko razvijamo nove proizvode, moramo hkrati razmišljati tudi o tem, kako varčo uporabiti razpoložljive vire. Torej, ne gre za zakonodajno besedilo. Najpomembnejši del mojega poročila pa je po mojem tem, da mi kot parlament pošljemo v svet zelo močno politično sporočilo in damo komisiji ustrezno podporo, da bo nadaljevalo v smeri, ki si jo je zastavila lahko pa smo še bolj ambiciozni, kar je nakazal tudi komisar Potoče. Govoriti moramo tudi o izvajanju zakonodaje. Ne moremo govoriti o tem ali onem. Potrebujemo vse hkrati boljše izvajanje in hkrati sprejemanje nove, boljše zakonodaje. In dovolite mi, naj zaključim v zvezi s svetom. Svet je že prejel močan signal, tako od parlamenta kot od komisije, da hočemo biti ambiciozni. Ne zato, ker bi nam bilo to pošeči, ampak zato, ker to nujno potrebujemo, ker drugega načina preprosto ni. Finančni trgi čakajo, da se naši vodje dogovorijo o krizi evroobmočja in Hrati s tem moramo reševati tudi učinkovito rabo virov. Najlepša hvala, gospod Grebrandi, najlepša hvala tudi za vaše poročilo. Razprava je s tem zaključena, glasovanje bo potekalo jutri ob povdne. Zdaj pa prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda.